spoštovana komisarka, spoštovana Cecilija. Začenjamo z Gre za ustno vprašanje v zvezi z diskriminacijo z, na podlagi kastnega eh, zlikovanja. Uh, Na svojem mestu je tudi Eva Žoli, avtorica vprašanja in daje mi pet minut za to, da predstavi svoje vprašanje. Eva, izvolite besedo. Monsieur le Président, Madame la Haute Representante et chers collègues. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegi.